moramo vedno bolj povečevati kakovost naših izdelkov zato, da bomo jedli dobro in zdravo. Hvala lepa. Hvala lepa ne za kakovost proizvodov, temveč za kakovost vaših pripomp. S tem smo razpravo zaključili, glasovanje bo potekalo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu. Gre za izjavo komisije in sicer o srečanju ministrov za delo in zaposlovanje držav skupine G20, ki bo potekalo 20. in 21. aprila. Komisijo, kar prosim, da se usede. Euh, Besedo dajem gospodu Andorju v imenu komisije. Madame la Présidente, honourable members uh, the latest uh, projections from the ILO Spoštovana predsedajoča, gospe in gospodje. Stopne brezposobnosti v razvitih državah se še vedno dvigajo in vrha ne bodo dosegle do leta 2011. Več kot 200 milijonov delavcev v razvitih in hitro razvijajočih se državah so sedaj ogroženi zaradi ekstremne revščine. In to bi pomenilo 1,5 milijarde revnih po svetu. Te številke govorijo same zase. Ta kriza je nakazala, kako povezani smo, globalno gledano, in kako ogroženi. Sedaj imamo jasno soglasje, da moramo delovati globalno, da bi naše težave razrešili. Lani v Pittsburghu se je skupina G20 zavezala, da Če se bo vrnila rast, se bodo vrnila tudi delovna mesta. To pomeni, da so želeli ustvariti okvir za nadaljno gospodarsko rast, ki bo temeljila na zaposlovanju. To je vse zelo dobrodošlo. Komisija podpira vsakešen okvir za ukrepe, ki zagotavljajo kakovost delovnih mest in ki pomagajo ljudem, da se vračajo na trg delovne sile. Ta pristop odraža resničnost, da je zaposlovanje ključnega pomena v tej krizi in da brez tega iz krize išli ne bomo. V Pittsburghu so voditelji govorili tudi o tem, da bi naj priredili zasedanje ministra za delo in zaposlovanje države skupine G20 v ZDA. Tako bi se naj odzvali na krizo, pa tudi podali, sprejeli potrebne ukrepe. Ministri bi naj govorili tudi o srednjeročnih načrtih za zaposlovanje in o najboljših praksah, ki bi zagotovile, da bi delavci lahko napredovali na področju znanosti in raziskav. Ta sestanek, to zasedanje bo v Washingtonu od 20. do 21. aprila. Komisija in špansko predsedstvo bosta tudi sodelovala. Komisija tesno sodeluje z mednarodno delovsko organizacijo pri pripravi sestanka. To nam bo ponudilo priložnost, da bomo zagotovili dostojno delo po vsem svetu v imenu EU. Uporaba ključnih standardov mednarodne delovske organizacije in dosega ciljev ključnih socialnih standardov so prednostnega pomena. Poleg tega vključuje tudi izdelavo srednje ročnih strategij za zaposlovanje, kar se tiče mednarodnih institucij. To komisija podpira. To je del tudi pobud dokumenta EU 2020. In tukaj gre za nova delovna mesta ključni izziv je ponovno usposobiti globalno delovno silo in omogočiti lažji prehod in omogočiti delovna mesta tudi za mlade. Socialni partneri morajo biti vključeni, to je velika dodana vrednost. Vsi vemo, kako učinkovit je lahko evropski socialni dialog, kar se tiče izboljšave posameznih ukrepov na področju zaposlovanja. Komisija je pripravljena z mednarodnimi partnerji te prakse tudi deliti. Komisija bo obveščala Evropski parlament o napredku, ki ga bomo naredili na sestanku v Washingtonu. Srečanje ministrov za delo skupine G20 bo priložnost za nas, da razvijemo nove ukrepe, ki bodo oblikovali po krizno strategijo. Ti novi ukrepi in politika lahko prispevajo k bolj uravnoteženemu izhodu iz krize in pomenijo da so delovna mesta v srcu strategije in tako lahko prebrodimo brezposobnost. Prav tako bomo potem dali orientacijo tudi za naslednji sestanek v Kanadi in Južni Koreji. Hvala lepa, gospod komisar. Besedo pa dajem gospe Mohan Šahtje za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. V trenutni finančni in gospodarski krizi srečanje skupine G20 jasno kaže na to, da bi morali poskrbeti za veliko večjo zaposljivost delavcev. To je bistvenega pomena, pravzaprav je to nujno potrebno, kajti vključevanje v družbo ni možno doseči brez vključevanja v trg dela. V pripravah na srečanje skupine G20 bi skupaj morali slediti enemu samemu cilju in to je boj proti brezposelnosti. Kot ste že rekli, gospod komisar, brezposelnost se je v Evropski uniji znatno povečala, tudi na svetovni ravni se je bistveno povečala. Vidimo pa, da se neenakosti povečujejo in to še toliko bolj očitno med mladimi, priseljenci, ženskami in tistimi, ki so zaposleni za določen čas. 21,4 odstotke mladih je danes brezposelnih. Pred dvema letoma je bilo mladih brezposelnih 14,7 odstotkov in ta hitro naraščajoč trend je zaskrbljujoč na svetovni ravni je treba ukrepati, kajti le na svetovni ravni lahko ponudimo uspešne odgovore. Poskrbiti je treba za integracijo tako v razvojnih politikah, družbenih politikah kot eh, kohezijskih politikah. Če se spomnite, svetovni pakt za zaposlovanje svetovne organizacije za delo v tem paktu piše, kako najti pot iz krize. Komisija pripravlja novo strategijo za po letu 2012, kjer govori o, o vključevanju, o preglednosti, o reformi trga dela. Upam, da ministri za delo na tem vrhu ne bodo pozabili, da bodo na koncu morali polagati račune na milijone brezposobnim ki so ostali brez dela v zadnjih mesecih. Ministri bodo morali poskrbeti za rast in za nova delovna mesta. Gospod komisar, poskrbite za to, da bodo čim prej sprejeti ukrepi, s katerimi bomo lahko pomirili naše državljane. Hvala. Hvala lepa, gospod Cerkas je naslednji za dve minuti in pol. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovane kolegice in kolegi, komisar. Veseli me, da imamo priložnost danes razpravljati o tem, da pripravimo vrh v Washingtonu 20. in 21. aprila. Gospa Beres je bila vodilna na tem področju. Žal pa danes ne more biti tukaj, zato govorim v imenu obeh. Pripravila je tudi dokumente, ki so zelo zanimivi v francoščini. Gospod komisar, brezposelnost bo presegla 10 odstotkov. Več kot milijard. Milijarda in pol brezposelnih na svetu danes obstaja. To je socialni vpliv te krize. Vemo, da boste sodelovali z vsemi socialnimi partnerji, ko boste pripravljali svoje delo. Poleg tega se mi zdi, da bi morali bolj poskrbeti za socialno vključenost, za makroekonomsko stabilnost in odpraviti vse razloge, ki so privedli do krize. Kaj ti le tako bomo preprečili, da ta kriza ne bi povzročila še večjih neenakosti v Evropi in tudi na, evropski, na svetovni ravni. V strategiji bi morali res poskrbeti za ustrezne ukrepe, s katerimi bi šli iz te krize, vendar ti ukrepi ne bi smeli porušiti socialnega, socialne države. Treba se je lotiti teh globokih korenin zla. Upoštevati je treba poročila Svetovne organizacije za delo in OECD-ja. -ja. Tam piše, da bi morali politiki storiti veliko več za to, da bi reševali tudi družbene krize. Na spletni strani G20 Ekofina in drugod se tega ne omenja. Ministri za finance, gospodarstvo in socialne zadeve bi morali sesti za isto mizo in se o tem pogovoriti. Namreč tudi socialno vprašanje mora biti v samem srču evropskega delovanja in svetovnega delovanja. Hvala. Hvala lepa, gospa Harkin. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, komisar, kolegi. Ključnega pomena je, da bi srečanje ministrov za delo in zaposlovanje skupine G20 govorilo o kakovosti delovnih mest. To je zelo pomembno. Sedaj je podoba zelo slaba. Brezposobnost je vedno višja, vedno manje dela. Ne ustrezne možnosti za nadaljne usposabljanje. Prav tako pa vidimo, vidijo delavci, da so dokapitalizirali banke, medtem ko MSP-ji nimajo možnosti za financiranje in propadajo. Zato sedaj ne smemo pozabiti na delovno mesto. Vendar pa to se dogaja v veliko državah članicah, tudi v moji državi na Irskem. Fiskalna disciplina je potrebna, vendar pa mi imamo težave. Seveda skušamo to vse knjige uravnotežiti, vendar pa zato plačujejo delavci. Potrebno je zagotoviti dostojno delo in rast. Poleg tega moramo zagotoviti socialne standarde in možnosti za nadaljne usposabljanje za tiste, ki nimajo dela. Strinjam se, potrebno je biti skladen standardi mednarodne organizacije za delo. In ne smemo imeti krizo za upravičilo, da bi standarde znižali globalno gledano. Hvala lepa, gospa Harkin. Sedaj pa gospa Figurejdo za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Voditelji v Evropski uniji morajo priznati, da so tudi sami krivi za to krizo na evropski in svetovni ravni. Doživljamo gospodarsko in finančno krizo, ki je privedla do liberalizacije trgov. Tudi zaradi sporazuma o prosti trgovini s tretjimi državami je prišlo do te krize, kajti v okviru teh sporazumov niso poskrbeli za zaščito delavcev in za dobre delovne pogoje. To je pravzaprav neoliberalna kriza kapitalizma v Svetovni organizaciji za delo menijo, da še nismo dosegli najvišje stopnje brezposelnosti. Več kot 200 tisoč delavcev bo na pragu revščine. 1,5 milijarde delavcev je ogroženih, da bo ostalo brez dela. Predvsem pa je treba poskrbeti za to, da se spoštujejo standardi dela svetovne organizacije za delo, sicer ne bomo izšli iz te krize. Hvala lepa, gospa Gonc, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da je za vse nas razveseljivo, da okrogu G20 sedaj se bodo srečali ministri za delo in da bodo tako enakoredni pateri finančnim ministrom. Zato še nimamo presedana. Potrebovali smo globalno finančno krizo, da ne bomo govorili samo o gospodarskih in finančnih vidikih, temveč tudi o pomembnih stvarih za trg dela. Gospodarski pritisk krize se zdi popušča, brezposelnost in revščina pa še vedno naraščata vemo, da bo to dolgoročno imelo tudi socialne in politične posledice, globalno gledano. Vidimo, da se povečuje ekstremizem in to pomeni trajnostno težavo. Zato je pomembno, da ministri skušajo izboljšati položaj na področju zaposlovanja, da bi se tako lahko borili proti revščini. Na vrhu G20 bodo govorili tudi o mikrofinanciranju. To ne bo spodbudilo zgolj kohezije, temveč tudi samo oskrbo. Žal pa mi je, da parlament ne bo podal mnenja na to temo, da lahko sedaj to posredujemo samo ustno. Pa vseeno, to je več, kot smo imeli do sedaj. Hvala lepa, sedaj pa gospa Lin za eno minuto. Uh, Hvala lepa. Gospodarska kriza nas je zelo prizadela, zato moramo zagotoviti, da bomo dobili pozitiven rezultat sestanka G20. Kot je bilo omenjeno, si tega želimo in upamo, da bo do tega tudi prišlo. Vesela sem, da se ne bodo osredotočali samo na finančni sektor, temveč, da se bodo ogledali tudi socialni vpliv krize na ljudi. Vemo, da je brezposobnost zelo visoka, v različnih državah po svetu in najti moramo rešitve, kako bomo ljudi vrnili na trg delovne sile. Programi usposabljanja morajo biti ustrezni, da bodo pokrili potrebe, ki jih imamo v tem trenutku. Potem moramo tudi prevzeti najboljše prakse držav, ki so že sprejele ustrezne ukrepe. To si moramo ogledati in to raširiti na druge države, zato da bi pomagali najbolj marginaliziranim skupinam prebivalstva. Zakaj se ne učimo od teh držav, ki so že sprejele ukrepe? Prav tako moramo spoštovati ključne konvencije Mednarodne organizacije za delo, prav tako konvencijo Združenih narodov za invalidne osebe. In zagotoviti moramo, da tisti, ki jih sedaj ne ščitimo, da jih bomo ščitili v prihodnjem. Hvala lepa, sedaj pa gospod Hendel za eno minuto. Gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi, G20 v Pittsburghu je bil dobra podlaga. Šlo je za oživitev gospodarstva, to so zahtevali, da bi dali ljudem delovna mesta, da bi tako zagotovili tudi rast in zaposlovanje. Ministri za delo v Evropi so primorani, da pritisnejo na člane G20, da še bolj spodbudijo oživitev gospodarstva in da se zazamejo za nova delovna mesta. Poleg tega pa morajo zagotoviti tudi krajši delovni čas, naprimer, zato da ne bi prišlo do izgube delovnih mest. Prav tako pa moramo zagotoviti tudi trajnostno ekološko rast in potem moramo zagotoviti tudi socialne standarde, jih še bolj izgraditi in tako bi lahko krepili tudi kupno moč na skupnem trgu in tako bi se borili proti revščini. Sodelovanje s socialnimi partnerji je za ministre za delo v EU zelo pomembno. Potrebno je spodbujati socialni dialog, tako kot je to dejal že tudi gospod komisar. Hvala lepa, sedaj pa gospa Rapti. Votre micro, madame. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, gospe in gospodje. V Washingtonu bodo 20. in 21. aprila prvič se sestali ministri za delo v okviru skupine G20, to je 20 najbogatejših držav na svetu. In resnično moramo uveljaviti glas Evrope v tej skupini več kot 400 tisoč delovnih mest bo verjetno izgubljenih v naslednjih treh letih. Zato potrebujemo nekaj, kar bo delovalo proti temu. Vidimo, da to vpliva tudi na socialno kohezijo. Da bi ustvarili delovna mesta, potrebujemo jasne prednostne naloge. Zadati si moramo konkretne, realistične cilje, ki bodo taki, da jih bomo lahko tudi jasno ponazorili. Le tako lahko za državljane v Evropi zagotovimo dostojno delo. Potrebno je poskrbeti za to, da bodo delovske in pokojninske pravice delovcev ohranjene. Pozabljamo na to, da je zaposlenost gorivo za rast in ne moremo govoriti o gospodarski politiki, če ne bomo vedno znova imeli v mislih tudi zaposlovanje. Že zaključujem, gospod predsedoča. Ne smemo govoriti o svetu ministrov za delo, govorimo o svetu ministrov za brezposobnost. Hvala lepa, gospod Jarik. Gospa predsedujoča, problema brezposobnosti ne bomo rešili, če ne bomo spremenili trenutne logike, po kateri dajemo prednost kapitalu, ne delu. Na novo je treba porazdeliti bogatstvo tako, da se bodo povečale plače, minimalni dohodek in tako naprej. Družbeni napredek je bistvenega pomena, če želimo odpraviti socialno in gospodarsko krizo, ne obratno. Na ravni G20 bi morali spodbuditi bančni sektor k temu, da bi začel ponujati kredite za tiste projekte, ki bodo družbeno zdržni in spoštovali okolje. Poleg tega bi morali špekulativne dejavnosti obdavčiti in ta sredstva nameniti najbolj revni. Izkoristiti je treba vse študije in izkušnje, ki jih imamo. Poskrbeti je treba za izobraževanje in usposabljanje, predvsem za tiste poklice, ki bodo v prihodnosti nujno potrebni. V tem procesu je treba sodelovati tudi z industrijo. Hvala. Hvala lepa, spoštovani kolega. Sedaj pa postopek catch DI. Gospa Tikao, minuta. Herr Präsident, Mr. Commissioner, liderii G20 au stabilit la Pittsburgh în septembrie 2009. Hvala lepa. Septembra 2009 so se voditelji skupine G20 odločili, da je prednostna naloga Evropske unije to, da ohrani obstoječa delovna mesta in ustvari nova delovna mesta. Ne glede na to, kakšne so napovedi MF-a o 3 odstotni rasti, so napovedi OECD-ja in ILA pokazale, da bo brezposobnost rasla do prve polovice leta 2011. Gospodarska in finančna kriza je imela negativen učinek na evropska podjetja in na proračune držav članic. Ministri za zaposlovanje v skupini G20 bi morali zahtevati podporo za tista podjetja, ki se nahajajo v težavah. To podporo je treba nuditi toliko časa, dokler ne bo prišlo do upadanja brezposobnosti. Ministri bi morali, po mojem mnenju, najti ustrezne ukrepe, s katerimi bi podprli državne uradnike, poleg tega je treba poskrbeti za tiste, ki jih plačujemo iz javnih sredstev, učitelje, zdravnike in tako naprej. Hvala lepa. Balčitis, prosim, minuta. Ja, Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar. Veseli bi morali biti, da se skupina G20 prvič sestaja na ravni ministrov za delo in zaposlovanje. Voditelji držav članic so se dogovorili o tem, da bi glavni podarek morali dajati ohranjanju obstoječih delovnih mest in ustvarjanju novih. Situacija se, nažalost, posod po svetu drastično slabša. V številnih državah članicah je stopnja brezposobnosti dosegla kritično raven. kriza negativno vpliva tudi na številne načrte malih in srednje velikih podjetij, ki morajo zapreti svoja vrata. Zato bi morali dati večji podarek tistim ukrepom, s katerimi bomo situacijo stabilizirali. Hvala. Hvala lepa. Za zaključek postopka Catch-DA pa še kolegica Brinkevič, jute minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da bi morali biti veseli, kajti prvič bodo zasedali ministri za delo in zaposlovanje 20 najmočnejših držav na svetu. Prvič bodo razpravljali o možnostih, kako se boriti proti brezposobnosti in ustvariti nova delovna mesta. Situacija je zelo zapletena. Samo v Evropski uniji imamo 5,5 milijona mladih brezposobnih. Število brezposobnih se povečuje. 200 tisoč oseb je ostalo brez dela v Litvi. In to je nekaj, nezaslišanega. Prvič se je to zgodilo v naši zgodovini. Mislim, da bi morali poskrbeti za specifične ukrepe, ki bodo ne samo ustvarili delovna mesta, temveč bodo pripomogli k ustvarjanju kakovostnih, dobro plačenih delovnih mest, ki bodo omogočala dostojno življenje, ne pa samo preživeti v revščini. Samo res pozdravljam, da se čim hitreje sprejajo te odločitve. Hvala lepa. Zaključili smo s postopkom CatchDI, sedaj pa za zaključek še gospod komisar Andor. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, vesel sem, da smo danes imeli to razpravo, da smo se pogovorili o srečanju ministrov za delo in zaposlovanje, ki bo potekalo v Washingtonu aprila. To ni edini vrh kjer lahko člani Evropskega parlamenta izrazijo svoje mnenje o tej pomembni temi. Še en vrh se bo zgodil zelo kmalo in tudi na tem vrhu bi morali slišati vaš glas in pripombe, ki ste jih izrekli danes. V mislih imam jutrišnji vrh, ki bo potekal v Bruslju. Na Evropskem svetu bi jutri morali podpreti agendo 2020. Poleg tega bi morali podpreti tudi pobude, s katerimi bi povečali zaposlenost in zmanjšali brezposelnost. To so tudi cilji, ki jih omenjamo v strategiji. Zavedati se moramo, kako resna je kriza, ki jo doživljamo zadnji dve leti, pa tu ne gre samo za vse slabše statistične kazatelje. V celoti se strinjam z gospe Gönc, ki pravi, da bi morali uh, oceniti tudi politično tveganje, tveganje, ki ga ta kriza predstavlja Evropi. Upam, da bodo voditelji, ki bodo zasedali jutri, razumeli to pomembno sporočilo, da bodo sprejeli odgovorne ukrepe. Če tega ne bodo storili, bomo težko zastopali evropske vrednote na svetovni ravni in težko bomo verodostojni pri tem, ko govorimo, da skušamo odpraviti brezposelnost in revščino tudi v okviru G20. Res je velik korak naprej, da bodo zasedali ministri za delo in za poslovanje. Ali bomo potrebovali tudi ministra za finance, ne vem. Pomembno pa je, da smo storili ta korak naprej. Dobro je, da si bomo izmenjali izkušnje in mnenja. Res je, da smo se najprej kot vlade lotili finančne krize, tudi davčni ukrepi, ki so jih države sprejele, so bili namenjeni predvsem zagotavljanju stabilnosti bančnega sektorja. To je bila prednostna naloga, sedaj pa moramo dati prednost ustvarjanju novih delovnih mest. Najti moramo ustrezno izhodno strategijo, ki ne bo oškodila odpravila obstoječih delovnih mest in spodkopala naše zmogljivosti za ulaganje. Zaradi tega bi morali sprejeti odločitve, s katerimi bomo ponovno spostavili finančni red, red nasploh in istočasno pritisnili tudi na vlade v državah članicah, da odpravijo vse tisto, kar bremeni zaposlovanje in socialni sektor. Svetovna organizacija za delo je bistvenega pomena, njeni standardi so temeljni, ti standardi zaposlovanja so tudi za nas najbolj primerni, če želimo storiti korak naprej na področju socialne in zavarovanja in ustvarjanja delovnih mest. Srečanje skupine G20 je odlična priložnost za to, da povežemo razprave, ki potekajo tudi drugot po svetu. S tem se bomo vključili ne samo v razpravo o delovnih odnosih, temveč tudi o finančni ureditvi ter tudi o davku na transakcije, o katerem razpravljajo na različnih koncih sveta. Morda bi tudi v Evropski uniji tem temam lahko namenili več pozornosti. Hvala lepa za vse pripombe, hvala za vsa sporočila, ki ste mi jih dali in jih bom posredoval ostalim partnerjem v skupini G20. Hvala lepa, gospod komisar. Razprava je tako zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu pa je izjava komisije o boju proti tuberkulozi. Gospod komisar Dali.